Prva točka današnjega dnevnega reda je zaključki Evropskega sveta 16. in 17. decembra izjavi Evropskega sveta in komisije. V skladu z novo pogodbo bo zadevo predstavil gospod Herman von Rompuy. Dobrodošli v Evropskem parlamentu, imate besedo, gospod gospod predsednik drage kolegice in kolegi dovolite mi da vam na začetku zaželim srečno novo leto s temi preprostimi besedami tako osebno kot tudi evropski uniji v teh težkih časih zadnji uh, Evropski svet je za nami že mesece od tega in torej naj vas spomnim, da vsakič uh, po vsakem svetu takoj obvestim predsednike političnih skupin. Osredotočili smo se na svetu prvi dan na gospodarskih zadevah in drugi dan na eh, področje zunanjih zadev. Pri gospodarskih zadevah smo dosegli nekaj pomembnih zaključkov in sicer smo se dogovorili o omejeni spremembi pogodbe, da zagotovimo finančno stabilnost celotne Evropske unije. Dosegli smo načelno soglasje že oktobra, da je potrebna taka sprememba pogodbe. Posvetoval sem se s člani Evropskega sveta o po morebitni formulaciji, konkretni formulaciji in vsebini te spremembe in dopolnitve. Dogovorili smo se za besedo, za besedilo. Na 136. člen bomo dodali naslednje besedilo in sicer države članice, ki imajo eh, sprejet eh, evro za valuto, potem lahko spremejo eh, mehanizem za stabilnost za zaščito finančne stabilnosti evroobmočja kot celote, ki se uporabile v nujnih primerih, odobritev kakršnekoli potrebne finančne pomoči v okviru mehanizma, bo strogo pogojena. To je ključni element v naših prizadevanjih, da zaščitimo Evropo pred krizo in krizami. To je potrebno ne samo za pravno gotovost, ampak tudi za kredibilnost naših trgov. Ta sprememba ne bo povečala pristojnosti Evropske unije, zato so tudi vse članice unije pristale na to, da je dovolj za to preprost eh, poenostavljeni postopek revizije. Sedaj potrebujemo potrditev še strani vas, Evropskega parlamenta, seveda tudi Evropske komisije in centralne banke. Upamo, da bomo dobili vašo potrditev. Naj, mislim, da ni potrebno izpostavljati pred vami, kako uh, hitro je potrebno ukrepati v teh zadevah v tem obdobju, kjer je volatilnost trgov izredne nevarno za vse to. Upam, da so pristojni odbori pozorno sledili tem zadevam, ne samo delovne skupine o gospodarskem upravljanju, ki sem jim predsedoval in sem med tem tudi povezoval eh, delo naše skupine s sedmimi predsedniki sedmih parlamentarnih odborov. Rad bi se zahvalil predsedniku Buzeku za njegov prispevek k delom Evropskega sveta in tudi pripravljenosti, da nas hitro obvešča o delih v parlamentu. Na osnovi vašega mnenja bo Evropski svet lahko potem ta osnutek sklepa eh, že marca spremenil v dokončni sklep, potem države, bodo vse države članice morale to eh, spremembo pogodbe sprijeti. Cilj pa je, da stopi v veljavo najkasneje 1. januarja 2013 zato da bi ta mehanizem lahko že junija 2013 bil delujoč. Evropski svet je preučil tudi ključne elemente prihodnega mehanizma. Že oktobra smo zaprosili komisijo, da opravi pripravljalna dela in rezultat je bil ta, da so finančni ministri Evropske skupine 28. novembra sprejeli izjavo, ki je bila v celoti potrjena na svetu uh, istega meseca. V prihodnosti bo evropski mehanizem stabilnosti temeljil na sistemu sedanjega mehanizma in torej Evropska unija bo tudi v prihodnosti uh, se držala standardov mednarodnega denarnega sklada in njihove prakse, kar pa zadeva zasebni sektor, se bodo odločitev sprejemale Eh, posamično, to pomeni, da ne bo predhodnih zahtev, ki bi spreminjale prehodni mehanizem. Čisto v zaključku naj povem še, da je Evropski svet imel odlično izmenjavo mnenj o najnovejših dogodkih na finančnih trgih in kako se soočiti z vsemi izzivi za vsa evropska gospodarska, tako kratkoročno kot dolgoročno. Imeli smo eh, z nami tudi predsednika Eh, Evropske centralne banke in tudi pred, vodit, ne, eh, voditelje držav eh, evropskega območja. Ta odločitev, ki smo jo sprejeli, sprejeli je potrdila odločnost in soglasje med državami članicami in institucijami. Vsi za omizjem so soglašali s temeljno analizo in ustrajam še enkrat, naj povem še enkrat, vseh 27 držav članic je soglašalo, čeprav se ta odločitev, ta odločitev zadeva samo 17 držav članic. Vsekakor hočemo zagotoviti, da bodo naša gospodarstva veliko bolj odporna na krize in se bodo lahko soočala bolje z izzivi v prihodnosti. Naj eh, omenim, kako zgleda ta naš skupni pristop, ki se je izražen v tej eh, izjavi. Tri dela bodo države članice morale zagotoviti finančno, fiskalno odgovornost, eh, stabilnost rasti in tretja je podpiranje programov za izvajanje potrebnih uh, ukrepov in pozdravljamo uh, prizadevanja Grčije in Irske in njihovih prebivalcev za to, kar so prijeli, sprejeli. Uh, ne nazadnje bo treba sodelovati med državami članicami in unijo. Evropski svet je zaprosil ostale institucije in tudi vaš parlament, da bi uh, sklep iz oktobra potrdili uh, Eh, na osnovi zaključkov posebne skupine, ki sem ji predsedoval, da bi zagotovili eh, makroekonomski nadzor do poletja. To je naša skupna naloga. Drugič, eh, dogovorili smo se, da bomo imeli stresne preizkuse na bančnem sektorju in zagotovili popolno transparentnost na območju celotne Evropske unije. Odločni smo, da je zelo jasno, tako vodil, voditelji držav in voditelji evropskih inštitucij, da naredimo vse, kar je potrebno, da zagotovimo stabilnost evropskega območja v celoti. Eh, delo se nadaljuje, nadaljuje, da te elemente razvijemo in pripravimo celovit pristop. Na drugem dnevu našega zasedanja smo se osredotočili na naše odnose s strateškimi partnerji glede eh, Ešton je predstavila poročilo o našem pristopu do strateških partnerjih in jaz sem pozdravil pozitivne rezultate treh nedavnih srečanja na vrhu in sicer srečanje na vrhu s predsednikom Obamo, kjer smo vzpostavili nove avenije za čezatlantske odnose, kar zadeva uh, delovna eh, mesta in um, varnost, zelena delovna mesta in uh, računalniška varnost, potem vrh, srečanje na vrhu s uh, Medvedjevem in pristop k svetovni trgovinski organizaciji je bil tu večji dosežek in na tretji odnos je bil s predsednikom vlade in prvi rezultati se bodo pokazali v prvem poletju letošnjega leta in vrh se je prišel tudi do skupnega zaključka o mednarodnem terorizmu. Vsi ti sve ta srečanja na vrhu dokazujejo, da Evropska unija za naše partnerje ni samo gospodarska unija, ampak imamo tudi geopolitično ulogo. Evropski svet se je odločil, da bo Montenegro oziroma Črnigori dal, podelil status države kandidatke. In tako imajo države Zahodnega Balkana, imajo um, evropsko perspektivo. Potem pa smo tudi sprejeli skupno skupni splek, sklep o slonokoščini obali na osnovi tega, kar so mi zunanji ministri se odločili pred nekaj, nekaj dnevi pred tem. In sicer smo jo poklicali k temu, da se spoštujejo rezultati demokratičnih volitev. Kot veste, bo Evropski svet 4. februarja se ukvarjal predvsem z agendo rasti inovacijo, energetiko in predvsem varnost energetike in dobave, to bodo poglavitna vprašanja. Marca bomo prvič preizkusili to, če mora pravimo evropski semester. Ta proces ne bi smel biti birokratski eh, proces, temveč bi to morala biti priložnost, da razpravljamo o situaciji našega gospodarstva in o dejanjih, ki jih moramo prevzeti. Eh, kolegice in kolegi, vsi se strinjamo, da moramo poglobiti gospodarsko usklajevanje znotraj evrskega območja, delali bomo vse, kar je v naših močeh, da eh, zagotovimo dobro delovanje našega gospodarstva in prepričan sem, da bomo tudi dosegli potrebni konsens. Najlepša hvala za vašo pozornost. You, Najlepša hvala, gospod predsednik. Sedaj pa bi prosil predsednika Barusa v imenu Evropske komisije. Dobrodošli še enkrat v Evropski parlament. Imate besedo, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanci. Lani je Evropska unija se soočila s celo vrsto preizkusov in rezultati Evropskega sveta so pokazali, kako odločni smo, da naredimo vse, kar je potrebno, da dosežemo in obranimo naše dosežke. Dogovorili smo se, da zagotovimo eh, mehanizem eh, stabilnosti in spremenimo pogodbo, s tem pa smo izkazali popolno pripravljenost, da zavarujemo evropsko območje te države članice za dobrobit celotne Evropske unije. Komisija je spreje, bo sprejela končno odločitev glede te spremembe pogodbe do pomladnega vrha in vas bomo o tem tudi obvestili. Ta pogodba nam je omogočila, da gremo, naredimo korak naprej in komisija bo tesno sodelovala s finančnimi ministri, da pred pomladnim svetom eh, dogovorimo detalje te eh, spremembe to je edini mehanizem ki, in edina možnost, ki jo imajo države članice, da to dejansko naredijo in to je v popolnosti skladno s pogodbo ter uvaja nove uh, pravila stabilnosti v skladu z načeli in pravili proračunskega nadzora. Ti eh, ukrepi vključuje celo vrsto različnih ukrepov, da se soočimo s finančnimi in drugimi krizami, da zagotovimo rast in uh, stabilnost delovnih mest. Evropska komisija to priznava priznava. Voditelji držav evropskega obmečja in tudi voditelji institucij so jasno povedali, da so pripravljeni narediti vse, kar je potrebno, da se zagotovi eh, stabilnost evropskega območja v celoti in bom navajal in še. In sicer so voditelji držav pozvali k usklajenem delovanju, da se zagotovi ustrezna finančna podpora tako sredstvom za evropsko stabilnost, dokler pač eh, stalni mehanizem ni, ne stopi v veljavo. To so sklepi zadnjega Evropskega sveta. Evropski svet je pozval tudi k temu, da se do junija hitro sprejmejo do 1. septembra ti ukrepi in priznavajo pomembno vlogo Evropske strategije 2020, ki bi zagotovila stabilno rast v Evropski uniji. Eh, evropski semester, ki se je začel prejšnji teden skupaj s letnim programom, vse to še dodatno potrjuje. To nam omogoča, da bomo šli, naredili korak naprej in zagotovili neodvisno, stabilno gospodarstvo v Evropski uniji. Potrebna bo evropsko uh, eh, gospodarsko upravljanje, takšno upravljanje, ki bi bi moralo biti celovit odgovor na krizo. Komisija je to zelo jasno izrazila uh, v letnem pregledu rasti. In dovolite mi, da se osredotočim na to, ker menim, da imamo tudi zelo pomembne sklepe decembrskega sveta, ki bodo nalagali, kaj bomo naredili v prihodnosti. Mislim, da se jasno kaže, da politika gospodarskega upravljanja se je spremenila, pa ne le zato, Ehm, ker so to zahtevali tako imenovani federalisti, ampak trgi so to zahtevali, naši mednarodni partneri so to zahtevali. To je stvar eh, preprostega zdravega razuma in mi to tudi zagotavljamo. Evropski semester združuje strožja fiskalna pravila z učinkovitim gospodarskim usklajevanjem, zagotavlja vnaprejšnje koordinacijo, ki so potem predpostavka za druge politike, tako eh, na, na področju gospodarstva, kot tudi eh, davčne politike. Mi gledamo že vnaprej, kako bomo eh, zadali smernice. Ta splošni pristop vnaprej določa korake v prihodnosti zagotavljamo splošno evropsko dimenzijo, ki jo potem prenašamo v nacionalne politike. Od sedaj naprej bomo prispevali k temu, da se politike pripravljajo vnaprej, ne pa, da bi jih popravljamo za nazaj. Končni eh, odločitve bodo sprejeti nacionalni parlamenti in to je jasno, tako je tudi prav. Eh, vendar ta naša to gospodarsko upravljanje vnaprej je nekako racionalni odgovor na eh, stvarnost. Ko vidimo, kako so države v evropskem območju medsebojno povezani in torej država bi morala imeti možnost sprejemati odločitvi, eh, na osnovi tega, kar bo sprejeto na Evropski uniji. To bo tudi okrepilo vlogo eh, nacionalnih parlamentov in ne bo zmanjšalo njiho, njihovega pomena. Torej, ta letni pregled daje jasno sporočilo, da moramo zagotoviti novo stabilnost, da ne bomo čakali na težave, ampak moramo pospešiti ukrepe. Moramo na, najprej zagotoviti večjo stabilnost, tako da zagotovimo javne finance, potem pa bomo uh, uskladili naše uh, proračune. Ne bomo vzpostavili uh, kredibilnosti naših trgov, če tega eh, ne naredimo, to pa zagotovo ne bo prispevalo k večji gospodarski rasti in delovnih mestih. Moramo torej biti trezni in moramo najti pravo rešitev. Fiskalna konsolidacija ne pomeni zmanjševanje dolga tako, da zmanjšamo uh, porabo. Uh, gre samo za postavljanje prioritet. In torej, če povzamemo pomemben, imamo dobre kandidate, kot so izobraževanje, energetska politika, ki lahko k temu prispevajo. Drugo ključno sporočilo tega pregleda je, da se zahtevajo strukturne reforme, da ustvarimo nove priložnosti za delovna mesta. Uh, Cilj je zelo preprost, hočemo imeti tako gospodarsko rest kot nova delovna mesta, to pa moramo nekaj narediti, da to dosežemo. Mi bi radi videli, da bi države članice se osredotočile na reforme delovnih eh, trga dela, da lahko zagotovimo ustrezno stopnjo zaposlenosti. Radi bi videli, da ljudje eh, znajdejo nova delovna mesta in se vrnejo na delovna mesta, tako da najdemo bolj privlačna delovna mesta. Tudi bi radi zagotovili, da naši pokojninski sistemi ne kolapsirajo, zato ker nimamo delovnih mest. In torej hočemo zelo jasno povedati, da strukturne reforme ne pomenijo, da moramo zmanjšati socialno varstvo, ampak dejstvo je, da moramo vključiti vse tiste, ki so izključeni iz trga dela, predvsem mlade. Eh, stopnja zaposlenosti tudi v, državah, v nekaterih državah članicah, tudi v najboljših časih, so eh, grozljive in to vsi vemo, da ne more dolgo trajati ob eh, vedno močni mednarodni konkurenci, lahko svoje Eh, socialna, tržna gospodarstva ohranimo samo, če se prilagodimo. In tretje ključno sporočilo letnega eh, poročila je, da moramo pospešiti ukrepe za eh, gospodarsko rast. In naši ukrepi so prav na tem. Moramo se osredotočiti na te ukrepe, moramo zagotoviti gospodarske prednosti v kratkoročnem in srednjeročnem obdobju in tudi jih relativno hitro sprejeti. To pa moramo, da moramo vlagati v območja, ki zagotavljajo rast in tudi okrepiti naš enotni trg, povečati naložbe v Um, energijo, v infrastrukturo, v inovativne finance in ključno tudi, um, mi smo prepričani tukaj, uh, evropske obveznice. In torej uh, moramo tudi pospešiti prostotrgovinske sporozume s ključnimi partnericami in to uh, je vse vključeno v naš večletni strateški načrt in tudi v naš proračun. Dame in gospodje, naša gospodarstva se začenjajo premikati v pravi smeri. Dejansko napredujemo v smeri pravega gospodarstva. Morali bi videti 1,5 odstotno rast letos eh, BDP-ja do eh, malo više rasti do 2012. Eh, gospodarska situacija v Evropski uniji se je v zadnjih mesecih relativno izboljšala. Mi bi morali videti tudi relativno izboljšanje na področju delovnih mest. Deficiti se zmanjšujejo, predvsem za, na osnovi um, strukturnih reform, ki so bile upravljene in Zadolženost se bo z 6,8 letošnjega leta eh, zmanjšala na 4,8 eh, BDP-ja eh, v letu 2012, pač vsaj povprečno. Ampak da bi se pa vrnili v slabe navade, bi to bila zelo huda napaka in zato mislim, da moramo nekaj konkretnih stvari narediti. Če ne bomo ničesar naredili sedaj, ko smo doživeli najhujšo križo od, krizo od začetka evropske integracije, bomo morali biti pripravljeni narediti konkretne korake, da se soočimo s težavami, ki nam jih predstavlja eh, vsakdanje življenje. Na evropski ravni spodbujamo države, da to naredijo in to bomo tudi naredili. Samo če eh, zmanjšamo zadolževanje in stabiliziramo naše finance, se lahko iz kriznega menedžma da premaknemo v gospodarsko rast. Ne kakršnokoli rast, ampak seveda. Eh, V naslednjih letih bomo morali sprejeti še dodatne reforme, ki bodo zagotovile trdnost naših struktur in možnost, da se sočimo eh, s krizami in pripravili nova delovna mesta in inovativnost. Eh, res eh, sem pri. Pričakujem odgovornost naših državljanov, da sprejemejo odgovornost za te zadeve in to naš načrt tudi prikazuje, da zagotovimo tudi koordinacijo naših politik, da imamo gospodarsko upravljanje za vse naše državljane na evropski ravni. Najlepša hvala za pozornost. Hvala lepa, predsednik. V imenu skupine Evropske ljudske stranke ima besedo predsednik skupine, gospod Jozef Dol. Gospod predsednik sveta, predsednik parlamenta, predsednik komisije. Zadnji Evropski svet je dobro pokazal, da je evro nosilni steber evropske zgradbe in vse moramo storiti za to, da ga stabiliziramo in še okrepimo šefi vlad in držav so potrdili svojo globoko zavezanost evropske valuti in pristop Estonije k evroobmočju v začetku tega leta je še en znak v tej smeri. Prav tako bi dejal, je to zelo dober znak in zelo dober pokazatelj tega, kako lahko kriterije spoštujemo, predvsem za tiste države, ki tega ne počno. Vsi vemo, kako hude države ima Evropa na področju gospodarstva, tudi v evroobmočju. In v letu 2011 smo storili vse, kar je bilo mogoče, zato da bi rešili te težave na trgu, ne na površinski način, ampak na strukturni način, da zagotovimo pogoje za rast in zaposlovanje na dolgi rok. Tu govorimo isti jezik. Prav tako to pomeni, da moramo nacionalne javne finance sanirati in ne smemo popuščati. To tudi pomeni, da morajo države članice svoje proračunske politike prav tako pa svoje davčne in socialne politike bolj konvergirati. To tudi pomeni, da moramo čim prej priti do soglasja glede eh, sklada za pomoč v evroobmočju in to bo možno le, če bomo tudi sprejeli stroga pravila glede proračunske discipline. Naši državljani morajo vedeti, da države, ki jim pomagajo v težkih razmerah, vendarle ta sredstva uporabljajo na odgovor način, če ne, ne bodo več segali v svoj žep kar zadeva rast in zaposlovanje. To je bilo omenjeno. E, to je treba zagotoviti. Treba je tudi dopolniti notranji trg, več je treba vlagati v raziskave in e, razvoj, v inovacije, v izobraževanje, v vseživljenjsko izobraževanje. Naša skupina se želi, da bi dali prednost skupnostnemu pristopu e, na mesto medvladnemu pristopu na vseh teh področjih. Zakaj? Zato, ker je to mnogo bolj učinkovito in ker je tudi mnogo bolj trajno v smislu rezultatov. Gospod predsednik sveta, reforma pogodbe ki ste jo potrdili na zadnjem svetu, je nekaj, kar je potrebno upraviti čim prej. Proračunska razprava, ki pa se šele začenja, glede te bo naša skupina vedno znova pozivala k stabilizaciji evropskih javnih financ v prihodnih let s ciljem ustvarjati pogoje za zaposlovanje in rast v Evropi. Spoštovani in dragi predsednik komisije, ne bojimo se, ne bojimo se. In kot sem dejal že večkrat, vzemimo si enega, dva, tri proračunske primere, en, dva ali pet odstotkov, kaj lahko storimo za to, da potem Evropi pripomoremo k temu, da eh, izide iz te scheme, v katero vstopa. Če ustvarjamo, želimo ustvarjati nova delovna mesta, potem potrebujemo več sredstev. To pa še ne pomeni, da morajo države tratiti več. In ne bojmo se, gospod predsednik Van Rompuy in gospod predsednik Barozo. Dajte nam takšne predloge in šefi vlad in držav skupaj s parlamentom bodo oziroma bomo primorani k temu, da najdemo pravo rešitev, predvsem, če bomo imeli pred seboj več možnih primerov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Steven Hughes, v imenu skupine socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, predsednik. Decembrski svet nam je vsaj prenesel politični dogovor o mehanizmu za reševanje krize. Ampak po reakciji trgov po Božiču eh, najsomentnostnimi postopki v Belgiji, eh, na portugalskem in še drugod. Smo se zopet spraševali, ali je to premalo in prepozno. Predlagani mehanizm za stabilizacijo eh, tudi poraja nova vprašanja na finančnih trgih in obstoječ mehanizem finančne stabilnosti je zdaj razumljen že kot nezadosten. Zopet smo zamudili priložnost. Decembra je parlament poslal jasen signal, svetu, kar zadeva euroobveznice, ampak nismo dobili nobenega konstruktivnega odgovora, ne od sveta, ne od komisije. To, s čimer se soočamo od leta 2008, eh, je notranje prepiranje med državami članicami in institucijami in vsakič vedno znova pride do odziva, ki je prepozen in ki je premajhen v primeru s tem, kar je potrebno. Jasna ilustracija tega je, da smo v luči gospodarskih in denarnih težav, s katerimi se soočamo, Eh, ostali preprosto brez orodij, ki jih potrebujemo. Ta so bodi si neprimerna ali pa neobstoječa in naš institucionalni sistem odločanja je prekompleksen in premalo demokratičen in naša strategija za gospodarsko eh, politiko je razdeljena in neočinkovita. Finančni trgi še vedno pritiskajo na nas ne le zaradi visoke zdroženosti in eh, primankajo predsednik Barozo, ampak tudi zato, ker želijo nadomestilo za tveganje posojanja denarja projektu, ki se zdi, da je nesposoben, da bo izpolnil svoje cilje. Kaj sploh drži skupaj evroobmočje danes? Je, so to sanje naših eh, ustanoviteljev ali pa zgolj nočna mora morebitne alternative popolnega sesutja sistema? Nesposobnost reševati te, to krizo je tisto, kar evropski projekt vodi v popolno pad pozicijo kakšne možnosti imamo dan danes za močnejše, bolj demokratične institucije, ki bi išle iz spremenjene pogodbe. Vodja Nemške Bundesbanke je mm, včeraj dejal, oziroma prejšnji teden dejal, da to, da to nimamo nobene možnosti. In ta eh, popoln napad eh, komisije na socialno Evropo in na nacionalne trge dela, kot v primeru Irske, kaže, da je ta letni pregled dejansko napad na eh, ključne delovske pravice in proti samo konceptu kolektivnih pogajanj. Če je to izid Evropskega sveta, potem je to strategija, ki je po mojem mnenju najslabša možna v razmerah, v katerih smo trenutno. In to je nekaj, kar se bo izkazalo ne le za gospodarsko norost, ampak bo to tudi zelo škodljivo evropskemu projektu. Tudi velike ideje lahko propadajo, predsednik, in mene res skrbi za naš evropski projekt. Zgodovina kaže, da ljudje zavračajo možnost eh, neuspeha do zadnjega trenutka, ampak izognimo se temu. In to, kar vi pravite, gospod eh, predsednik komisije, s tem samo prilivate olja na ogen gospoda Faraža in njegovih zagovornikov. Hvala lepa, gospa Silvi Gular v imenu skupine Alde. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik, kar zadeva sklepe sveta z decembra lani, bi povedala dvoje. Najprej naj spomnim, da je kriza imela na Evropsko unijo svoj vrsten vpliv iz preprostega razloga, ker smo skupnost eh, prava in ker smo skupnost prava in zakonov, so pravila še kako pomembna. Ne gre torej za to, da se izpodbija spoštovanje pravil, ampak ko se soočamo s krizo, takšnih razsežnosti, kot je dejal gospod predsednik, ta letni, letni pregled rasti je to pokazal, je čas, da se ukrepa, ne pa da se gremo eh, legalizem. Pravite, da so spremembe pogodbe nujne, zato da se pomiri trge, ampak eh, dovolite, da povem, zdi se mi, da po zasedanju sveta oktobra trgi niso bili ne vem kako pomirjeni. Tako da pazit, bodite pazljivi, ko hočete pomiriti trge. Ampak kaj bi se zgodilo v primeru, da ta revizija pogodbe ne uspe? Prihajam iz države, ki je preživela travmo negativnega referenduma. To ste že doživeli, gospod Barozo. In razmislite, kaj se zgodi, ko trgom rečemo, ja, pogodbo bo treba spremeniti, vse je treba storiti do takrat in takrat, potem pa upamo, da bo stvar šla skozi. Seveda ste se odločili za poenostavljen postopek, v upanju, da bo stvar uspela. Če bo uspela, boste morda pomerili trge, državljanov pa nikakor ne. In to je to drugo, kar hočem povedati. Tukaj gre za veliko dima brez ognja. Spreminjate pogodbo iz čisto legalistične potrebe, ne pa zato, da bi državljanom dali odgovore, ki jih potrebujejo in pričakujejo. Eh, tu nas je kar nekaj poročevalcev, ki delamo eh, na svežnju, ki ga je predlagala eh, komisija in smo pripravljeni v vse čas delati. Ampak v vse čas nam govorite, da bomo pa spremenili pogodbo. Kaj zdaj? Če pravite, da lahko gremo tako daleč, eh, v bistvu pa ne stvorimo eh, niti tega, da bi pripravili resno strategijo EU 2020, da bi res zagotovili delovna mesta in rast. Poleg tega pa nas. Eh, Eh, decembrski svet poziva naj pospešimo delo. Prav, pa pospešimo delo, ampak tudi svet naj pospeši delo, gospod Van Rompuy. Parlament je že podal svoje poročila. Enostaven način je, kako stvari pospešiti, namreč, da se približate našim stališčem in da odpravimo dosedanjo prakso, da svet odloča, parlament pa se mora prilagajati. Predsednik, prekinjam. Hvala lepa gospa sopredsedujoča skupine zelenih Rebeka Harms. Ja, dank, Herr... Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod predsednik sveta Van Rompuy. To, kar sem si jaz zapomnila od zadnjega sveta, je to, da o bilanci ni bilo govora. Za me je najbolj pomembno, eh, da bi Na zasedanju predsednikov vlad eh, eh, to razpravljali. Na tem sestanku pa se je zgodilo, da je bonitetna agencija znižala boniteto Irske. In tu prihaja seveda do velikih eh, nesoglasi. To je, to je zelo škodljivo tudi za krizo, ki jo moramo sedaj prevladati in to je slabo tudi za mednarodno primerjavo številk. Zato moram reči, da se špekulira v zvezi z evrom. Država, ki ima še večje probleme, eh, to je Združene države, večje probleme kot Portugalska in Španija, o tej državi pa se v zvezi z tem sploh ne govori. Sploh ne govori v zvezi z špekulacijami. Dobro, tako stvari stojijo začeli smo novo leto, imamo nove probleme na mizi in to, kar ste še rekli, da ni zadosti to, kar je bilo sprejeto, mislim, da je to to, s čemer bi se morali danes ukvarjati. Jaz mislim, da smo vsi v mestnem času spoznali, da obstajajo v številnih evropskih državah problemi, ki so povezani z velikimi dolgovi, zasebnimi dolgovi, pa tudi eh, javnim zadolževanjem, ki ga ne moramo več sprejeti. V Evropski uniji tega ne bodo mogli mogli rešiti sami. Sedaj je vprašanje, kaj bomo naredili sedaj. Naše mnenje je, da zmanjševanje državnih zadolževanj, kot to v nekaterih državah zdaj že delajo, da mora to voditi Evropska unija. Ampak to še ni dovolj. Države so na meji tega, kar lahko še sprejmejo. Zato je potrebno, da se ponovno dogovorimo, dogovorimo, kako lahko to e, dobro deluje. Naprimer, obstaja razvoj, kot je naprimer na mačarskem, e, eh, to je pravzaprav si, alarmni signal za to, kaj se zgodi, e, če se Eh, prekrivično porazdeljuje sredstva v posameznih državah. Eh, tu je treba bolj paziti na pravičnost, kot smo to delali do sedaj. Poleg tega, in to posebej povdarjam, eh, smo mnenja, da je treba prestrukturirati bančni sektor. Mi nismo prepričani, da bi lahko z reševanjem Walking Dead na tem področju lahko upravičili Na ta način namreč samo povečujemo dolgove. Mi potrebujemo perspektivo v okviru Green New Deal in to naj bi eh, v prihodne prispevalo k reševanju problemov. Eh, to so kretnice za novo pot. Eh, Evropa je naša skupna domovina, moramo dosti narediti, da jo kot takšno tudi ohranimo. Hvala. Um. Hvala lepa. V imenu skupine konzervativcev in reformatorjev, gospod Tim Kirchhoff. Predsednik je, Evropski svet je sprejel pomembne odločitve o prihodnem upravljanju, kriznem upravljanju, ampak strinjam se s predsednim Kombarozom, da tista podstat problema ostaja. Treba se vrniti k davčni disciplini, fiskalni disciplini in eh, nekatere države članice morajo začeti resno imati reforme. Rečeno je bilo, da z enotno valuto države ne bodo več eh, mogle devalvirati svojih težav, temveč bodo jo morale reformirati svoje eh, gospodarstva. To je na površju sicer dokaj privlačna eh, rešitev, ampak eh, nekateri izmed nas se nismo za to odločili, nekatere države članice so sicer našle način, da so svoje gospodarstva oživljala na drugačen način, z neprimerno nizkimi eh, obrestnimi merami in s tem, da niso ukrepale. Eh, na drugačen način ali pa so eh, izposojena javna sredstva eh, uporabljali za to, da se je prikrivalo dejanski proračunski primankljaj. Sveda moramo najti rešitvi, da rešujemo neposredne posledice teh politik in prav tako je potrebna fiskalna disciplina, ampak vendarle se moramo tudi zavezati gospodarskim reformam, da zagotovimo fleksibilnost na delovnem trgu, da zagotovimo nova delovna mesta, da odpravimo omejitve eh, trgovini in da spodbujamo zasebne investicije, da na ta način zapolnimo preznino, ki jo je povzročilo zmanjšanje mm, javne porabe. Gospodarstvo in gospodarska kriza pomeni, da moramo zagotoviti javno porabo, ampak eh, dolgoročna rešitev ne leži v več eh, države, ampak v gospodarski rasti, ki jo vodijo uspešna podjetja in podjetniki na konkurenčnem trgu, ki zagotavlja vrednost potrošniku in ustvarja delovna mesta za naše državljane. Zato je strategija EU 2020 eh, enotni, eh, akt o enotnem eh, trgu tisto, kar je ključnega pomena in kar mora pridobiti eh, pozornost, ki si jo zasluži. Veliko je na kocki in zdaj, ko se mi soočamo s eh, to krizo, so nekatere druge države eh, z zelo drugačnimi političnimi vrednotami naredile korak naprej. In če ne bomo eh, napredni pri reformah, bomo nedvoumno zapadli v zaton eh, in naše vrednote bodo ogrožene, prav tako bodo eh, ogrožene vrednote prihodnosti našega planeta. Hvala. Hvala lepa. V imenu Združene levice, gospod Joe Higgins. Ta trajni mehanizem finančne stabilnosti v praksi ni nič drugega kot še eno orodje za to, da velike evropske banke rešimo posledic njihovega neodgovornega početja na finančnih trgih. To je mekanizem, s katerim naj bi eh, delavski razred širom Evrope plačal ceno propadlega finančnega sistema in eh, evropskega kapitalizma v krizi. Gospodje Barozo, gospod eh, eh Van Rompuy, morala uporabe desetine milijard evrov dvomljivih eh, zasebnih terjatov, ki, s katerimi so igrali igre na srečo na irskem trgu nepremičnin, eh, je tisto, kar se tukaj rešuje. Intervencija mednarodnega denarnega sklada in EU eh, na irskem pomeni, da Eh, irski davkoplačevalci postajajo vazali evropskih bank in značujete življenjski standard naših ljudi. Pravite, da ste demokrati, ampak v bistvu eh, zasužnjate delovne ljudi v Evropi finančnim eh, trgom, ki vas eh, vodijo in vlečejo za nos. Vaš eh, mehanizem finančne stabilnosti je orožje finančnih trgov, ki je zamaskiran v nekaj benignega in zato bomo zagotovili, da bo uporabljen mehanizem referenduma na Irskem, ki bo preprečil, da to ne bi bilo sprejeto. Gospod Nigel Savage, hvala lepa. Kaj je najpogosteje uporabljena beseda v zvezi z evrom? Ne, ne propad, čeprav bi lahko bila ta beseda, ampak stabilnost. Pred desetletjem so vsi govorili, enkrat, ko bomo imeli evro, bomo imeli stabilnost. Ja, jaz bi zdaj deset let naprej dejal, da je evro pripeljal kaos, nestrinjanje in mizerijo za milijone. Pa vendar, besedo stabilnost še vedno uporabljate, gospod Barozo jo uporablja, gospod Van Rompuy jo uporablja. Stabilnost. Ves čas se trepljamo po hrbtih, ampak eh, cene obveznic na portugalskem naj bi eh, se dobro prodajale. Eh, obveznice naj bi se bolj dobro prodajale na portugalskem prejšnji teden, ampak v bistvu gre za to, da ste uporabili denar davkoplačevalcev za to. In ne vem, koga Влечете за нос, господ Ван Ромпой. Донос на обвезнице на португальском се е, е повишал е, за велик отстоток вчера. Явност не заупава то. То, кар хочете, е да би подвоили вредност склада за решевание. Želite celo razširiti področje uporabe tega sklada, da bi skupaj z ECB tudi vi lahko še naprej kupovali več lastnih dolgov. Krizo izkoriščate eh, za to, da si pridobite več moči in več povlastil in da bi šli v smer fiskalne unije. Če vam bo uspelo, potem pozabimo na Evropsko unijo, ampak recimo temu eh, raje skupnost dolgov. In če boste to ustvarili, če vam bo to uspelo, boste južne države Evropske unije zaprli v ta zapor, v to ječo dolgov. In eh, sever bo v vse čas do konca plačeval ogromno. Eh, fakturo in eh, ogromne obrestne mere, visoke obrestne mere, ki so previsoke za njihovo gospodarstvo. Ampak v bistvu smo prišli tako daleč, da je vseeno, kaj sploh rečete, nihče vam ne verjame, javnost vas ne podpira in upam in molim, da vas bodo trgi sesuli. Uh, Hvala lepa. Naslednji je gospod Barry Madlener v imenu nepovezanih eh, poslancev. Najlepša hvala, predsedujoči spoštovani poslanci, slišal sem mnogo lepih besed gospoda Boroza, ampak jaz sem slišal samo, da bogate države plačujejo za revne. In to je realnost in moramo vsi pomagati. Kako pa bomo to naredili, tega pa nismo povedali. Potrebno je vzeti denarnico iz žepa in plačati račun za Eh, siromašnejše države gospod Barozo, trajnostna rast, to je dobra eh, izraz, ampak kako to ne ste povedali? Zakaj ne naredite scenarija tako, da bi države kot Grčija lahko zopet uvedle svoje valute? A to ni možno, mi nismo pripravljeni pripravi takšnega scenarija, čeprav bi bilo to mogoče najboljše. Potem, kar zadeva zaposlovanje in rast, kako bomo to naredili? Jaz sem slišal, da vlade manj da, eh, dajo denarja za to. Eh, jaz eh, seveda na izuzemskem to delajo, hočejo pa še več prihraniti. Tu moram reči, da ste zelo, da vam ne verjamemo. Nizozemska plačuje za šibke države, ampak zdaj, da na nizozemskem tudi ni situacija zelo dobra, mi imamo zelo dosti riziko eh, kapitala. Eh, plačujemo eh, Evropski uniji, potem to gre naprej v šibke države, da plačujejo svoje dolgove. In slabši tečaj evra, vsi moramo za to več plačati. Hvala lepa. Nekoliko prepozno sem eh, opazil model karton za gospoda Faroča. Želite odgovoriti? Običajno govorim v materinščini, ampak eh, včasih je vendarle zabavno poslušati gospoda Faraja, ker ima vse odgovore in tudi sam se zastavlja vsa vprašanja. Ampak alternativa, gospod Faraj, če bi imeli 16, 17 do 20 različnih valut, kot smo jih imeli v 90-ih let, ko je britanski funt se sesul, bi bilo to bolje, bi to izboljšalo trenutne razmere v Evropi? Ne. Noben ekonomist, gospod Varač, noben ekonomist se s tem ne bi strinjal. Ne morete preprosto reči, da živimo v preteklosti. Zdaj se soočamo s problemi, katerimi se Evropa sooča danes. In nikoli, nikoli, gospod Farage, ne odgovorite na vprašanje, kako pa naj bi reševali to situacijo in eh, tudi v prihodnosti. Ste populist in pre. Prosto vam, preveč preprosto vam je odgovarjati samo in osebi na lastno vprašanje. Ja, pred desetletjem smo dejali, da Grčije in Nemčije ne morete postaviti v isto denarno unijo, da to ne bo funkcioniralo. In če greste nazaj v zgodovino, boste našli, da ko spravljate skupaj ljudi v eh, napačne zveze, ko vlade menijo, da vedo bolje kot trgi, se vedno izkaže, da vlade izgubijo. izgubijo. Sprašujete me, kaj je rešitev danes v mojih očeh. Stvar je sveta preproščina. Grčija, Portugalska in Irska ne sodijo v evroobmočje. In to, kar bi morali početi in kar bi gospod Van Rompuy moral početi, da bi izkazal resnično eh, vodilno vlogo, to, da pripravi plan B, da tem državam omogoči, da se vrnejo k lastni valuti, da naredijo konkurenčno devalvacijo in da se jim da priložnost, kajti s to politiko ne počnemo nič drugega kot to, da ubijamo trge. Other speakers. Hvala. Prehajamo na druge govornike. Eh, gospod eh, Garcia. Cualquiera que... Hvala, gospod predsednik. Kdor bere časopise v teh dneh, ugo lahko ugotovi, da smo v krizi dolgov in Evropska unija je sprejela določila, ki pa med seboj niso povezana. Mi smo pred evropskim semestrom, pred uh, davčnimi obračuni in moramo na vsak način nekaj narediti. Uh, govor je o evropskih obveznicah, o mehanizmih za stabilnost. Uh, obstajale naj bi obveznice za posebne projekte in tako dalje. To so predloge, ki jih je komisija dala za rešitev situacije. In potrebno bi bilo vse to povezati med seboj. Ta načrt mora biti evropski načrt. Načrt, eh, ki Evrope ne deli, mi nočemo Evrope dve hitrosti, in ta načrt mora zasledovati dva cilja. Disciplina v proračunu in pa gospodarska rast, tako da bi prišli iz trenutne krize. Kar zadeva reševanje Eh, o čemer je govoril tudi predsednik sveta. Dobili smo prvo izjavo in v njej eh, pravijo, da morajo tudi zasebni investitorji prispevati k reševanju. To je povedal tudi eh, predsednik Evropske centralne banke, tudi gospod Rompoj je o tem govoril, ni pa govor o tem, s katerimi kriteriji in na drugem mestu, kakšni so kriteriji. Eh, Eh, za eh, reševanje eh, takšnih situacij, naprimer v Braziliji je bilo to, ampak tu se pojavljajo dodatna vprašanja. Hotev pa bi dodati še dve zadevi in sicer da ne bi prišli do eh, isti položaj, podoben položaj, kot je v Združenih državah. Eh, v Evropi moramo omogočiti, da bo čim lažje investirati. In pa še eno vprašanje. Predsednik prekinja, gospa Pervonš Berez, minuto in pol. Gospod predsednik, prevzeli ste vodenje skupine modrecov, ki so jo sestavljali ministri za finance, ki so se soočali z nevarnostjo, da bi se njihove valute, njihova valuta devalvirala. So to lahko tisti modreci, gospod eh, Teše, predsednik Barozo, kanclerka Merklova eh, in vsi pravijo, da ta skupina ni bila skupina modrecov. Pozvali smo vas, eh, da upravljate krizo evroobmočja v imenu evropskih državljanov, ne pa v imenu špekulantov. In zato ste sprejeli Eh, zelo priročno spremembo pogodbe, čeprav je konferenca predsednikov že dejala, da ta sprememba ni potrebna in to je tudi potrdil predsednik Evroskupine. Pa vendar, gospodje predsedniki, pozivate nas k temu, da naj, vas, da naj vam sledimo po poti, ki je v bistvu pot eh, z naslovom premalo in prepozno. Ne vem, zakaj se lotevamo to vrstnih reform, ne da bi se lotevali skupnega evropskega fiskusa, skupnih eh, davkov, eh, skupne evropske zakladnice. Če ne želite spremeniti pogodbe, potem pa zgrabite bika za roge in eh, omogočite okrepljeno sodelovanje v evroobmočju, da bomo lahko upravljali s težavami držav članic tega območja, namesto pa, da se plazimo po kolenih pred trgi. Hvala. Hvala lepa, gospod Martin Callanan, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo pomembno za evropsko gospodarstvo kot eh, celoto, čeprav uh, moja država ni del evroobmočja. Moram povedati, da pozdravljam vsaj nekatere ukrepe, ki so bili sprejeti na svetu, ki ureja evroobmočje. Konec koncev mora biti države evroobmočja tiste, ki rešujejo lastne probleme. Prav tako pozdravljam to, kar je prepoznal svet, namreč je člen 122 pogodbe popolnoma nepremeren za zagotavljanje podpore mehanizmu za reševanje. To niso naravne katastrofe in niso eh, katastrofe oziroma ukrepi ali dogodki, ki niso pod eh, nadzorom držav članic. Leto 2014 se bliža, ampak vendar ne smemo pozabiti, da je kriza še vedno zelo pereča v številnih državah. Portugalska se bo skoraj da z gotovostjo soočila s težavami, morda tudi Španija, morda tudi Belgija. Ampak to, kar je resnično problematično, kar se meni tiče, pa je vpliv na demokracijo v teh državah. Te države dejansko postajajo gospodarski protektorati, ki jim vladajo gospod Barozo, gospod Varompo in drugi. Odločitve, ki jih sprejemajo nacionalna volilna telesa v teh državah, glede Eh, gospodarskih politik glede javne porabe imajo kaj malo učinka zdaj. Te države so pod nadzorom Bruslja, pod nadzorom mednarodnih eh, finančnih institucij. Enkrat, ko nam bo uspelo prebroditi to krizo, pa moramo resnično razmisliti o tem, kako ponovno uvesti demokracijo v te države in kako ponovno vzpostaviti voljo teh voljenih teles, da bodo ona nadzirala in usmerila svoje nacionalne ekonomske politike. Hvala lepa, gospod Miguel Portaš, ena minuta. Dobre, gad, Najlepša hvala, gospod predsednik. V politiki obstajajo pametni eh, ukrepi, neprimerni ukrepi, ukrepi, ki ni zgledajo lepo. Evropa pravi, da imamo javno zadolževanje, čeprav gospe Merkel to ni všeč. Zato bi bilo pametno, da Evropa izkoristi en del eh, javnih eh, dolgov, čeprav gospe Merkel to ni všeč ni tako lepo, eh, kar je prišlo v javnost, po čemer EVF eh, je eh, pripravljen, da del dolgov prenese na zasebne banke. Na portugalskem pa je tako, da ta zasebna banka je vključena v financiranje. In zdaj bi me eno vprašanje, gospodu Van Rompoju. Evropska unija ali bo zdaj to uh, čudežen stroj za evropski kapital in kako je zdaj možno, da se zasebne dolgove spremeni v javne dolgove, kako boste to razložili evropskim davkoplačevalcem, evropskem upokojencem. Uh, predsednik prekinja uh, Mario Borgesio. Gospod predsednik, v Združenih državah je en zakon centralni banki, torej Federal Reserve, za, naložil, da, koliko, da določi, koliko denarja od 3-3 tisoč milijard bilo namenjenih za rešitev. Vi radi bi videli, da se ti isti kriteriji transparentnosti zagotovijo tudi tukaj, razen če te preprečuje bančni lobby. Razmišljimo, kakšno prihodnost ima ta unijo, uh, v kateri so prisiljene svobodne države, ki morajo pokrivati dolg bolj uh, revnih držav. Tehnično priznajmo si že enkrat realnost, da je evro v skoraj eh, bankrotu. Kako lahko prisilimo države, da uporabljajo to valuto, če imajo šibko gospodarstvo? Je to sploh spremljiva uh, eh, takšna monetarna politika, ki je centralizirana za države, ki imajo tako različne obrestne mere. E, Triše pravi, da Evropska centralna banka ne more postati nesolventna, pravi, da je edini način, da rešimo nesolventnost e, kupljenih e, vrednostnih papirjev, ta, da to naredimo. Da, da, torej, Naslednji govornik, naslednji govornik prekrijuje prekinja predsednik 1 minuto in 30 sekund, kaj so lide. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsednik, politično spre, sporočilo zadnjih e, sklepov sveta naslovljena na medije, trge in špekulatorje, da bodo, je preprosto, da bodo države članice Evropske unije naredile vse, kar je potrebno, da zaščitijo evro in evropsko obmečijo. Ne glede na razprave, ki potekajo, če bodo ta finančna sredstva potrebna, da se podvoji kapital ali da se uh, omogoči pravica do izdaje evrskih obveznic, da se finančni mehanizem po letu 2013 uh, vključen tako, da bo obstajala možnost, da se prodajo evropske obveznice. Vse te zamisli so zamisli, ki jih nobena država članica ne izključuje. Vprašljivo je samo, vprašljiva je samo časovnica, kdaj bo to potrebno in na kakšen način bomo to uvedli. Naj mediji in analisti si ne delajo nobenih utvar. Vse, kar bo potrebno, bo Evropska unija, ko bo potrebno, tudi uvedla. Kar pa zadeva mehanizem finančne stabilnosti, sklepi sveta pravijo, da se mehanizem vzpostavi, če je neizogibno potreben, da se zagotovi stabilnost evropskega območja v celoti. Kot poslanec iz majhne države članice, ali lahko prosim za zagotovilo, da bomo države kot Malta, Cipr, Estonija ali Slovenija bile vključene ker naše težave niso nujno neizogibno nevarne, zato da bodo postavile nevarnost. Naslednja ima gospa Ani Podimata, minuta. Ofilume na nagnorišume ti apotin eh, arhitis kriz. Najlepša hvala. Moramo priznati, da od začetka krize v Evropi eh, smo napravili številne korake, da bi obvladali krizo od eh, zadeve v Grči pred enim letom, pa vse do zadnjega vrha, stalno se govori o reševanju krize. Trgi pritiskajo eh, in to tudi ni vedno samo slabo za eurocono, ampak vse to kaže, da naši ukrepi niso dovolj, da bi dali integralni odgovor na vse težave. Potrebno je najti panevropski pristop za reševanje krize, ki seveda ne sme nadomestiti odgovornost držav članic, one same so odgovorne za to, da sanirajo svoja gospodarstva, ampak mi bi morali zaščititi gospodarstvo pred pritiskom trgov. Gospod predsednik, Pred nekaj dnevi je bila sprejeta resolucija, v kateri je zahtevano, da se naredi e, študija e, rentabilnosti. Predsednik prekinja. E, evropsko leto Uh, je, mimo zdaj pa vprašanje, ali imamo uh, rezultate v Evropski uniji. Ne imamo. Uh, moramo torej ugotoviti, da siromaštvo ni bilo nikoli tako veliko, kot je danes. Uh, Katere odločitve ste na vrhu decembra sprejeli, da bi se borili proti socialni izključenosti? Ampak dobički, špekulacije, tega je vedno več, kljub eh, namenom eh, in načrtom Evropske centralne banke, eh, sveta in komisije. Evroobmočje eh, skuša se hm, izsiljevati nekatere države države, ki so se soočale z protesti delojemalcev, zdaj pa smo videli, kot naprimer včeraj na Portugalcem, da so sindikalisti spravili eh, delojemalce na cesto. Eh, ali eh, si želimo Evropo socialnega napredka, eh, ali hočemo imeti Evropo, ki jo bodo vsi respektirali. Če hočemo to doseči, potem pa moramo eh, se zauzemati za to, da vse države spremejo nove ukrepe in nove politike. Gejmičov, minuta in pol. Uh, oh, not here, okay? Uh, Gani u dvorani? z veseljem lahko rečem da praznujemo devetnajst dan euro estonskega članstva evropskega območja ampak estonija se je na to pripravljala že od vstopa v evropsko unijo tudi oblikovanje uh, kovancev smo soglasno sprejeli že pred šestimi leti ampak pristop v evrsko območje pa ni eh, izbira, ampak je samo izbira za skupno solidarnost, za večjo skupno odgovornost in za aktiven prispevek k stabilnosti celotne celine. V času gospodarske krize so modalne vrednote in etične eh, načela postaje vedno pomembnejša. Vidimo, da je gospodarski potencial sam po sebi eh, nezadosten. Moramo zagotoviti, da država članica ima dovolj zaupanja, da uživa dovolj zaupanja, da potem lahko tudi eh, uživa zaupanje trgov. Zato pa so potrebne strukturne reforme. Pozdravljam eh, prizadevanja sveta za eh, uh, eh, pak stabilnosti, ampak zagotoviti rast in stabilnost je najprej, zato je najprej potrebno ustanoviti, vzpostaviti enotni trg, predvsem skupni digitalni trg in uh, zato bi to morali vključiti v časovnico tako Evropskega skupnega trga kot tudi digitalne agende. To bi omogočilo, da res okrepimo konkurenčnost Evrope v svetu. Evropski državljani nas, od nas pričakujejo, da zagotovimo napredek Evrope na teh področjih, kot je elektronsko poslovanje, tudi elektronska identifikacija, vse to bi moralo biti razumljivo in samo umevno. Skupni digitalni trg pa od nas zahteva, da razvijemo skupni eh, trg. Najlepša hvala, kolega za govor, kolega Jean-Pierre Odi. Sedaj imamo postopek eh, enominutnih govorov. Merci, monsieur le président, monsieur le président du conseil. Hvala lepa, predsednik, predsednik sveta, predsednik komisije. Dva razmislika o obsegu tega trajnega mehanizma upravljanja s krizami. Države nečlanice območja evra sodijo v dve kategorije. Eh, Združeno kraljestvo in Švedska, ki ima ni treba prevzeti evra, in potem so tu druge države, ki so vezane na evro in te morajo biti posebno obravnavanje v tem mehanizmu, kar ta mehanizem trenutno ne predvideva. Prav tako bi vas rad upozoril na nacionalne parlamente. V poenostavljenem postopku nacionalni parlamenti niso vključeni, razen potem v postopek ratifikacije in predlagal bi, da prostovoljno nacionalne parlamente vključite v postopek posvetovanj, kajti prišlo bo do težave, kdo bo izvajal politični nadzor nad tem prihodnim mehanizmom, bo to Evropski parlament ali nacionalni parlamenti ampak glede na to, da nimamo parlamentarne razsežnosti evroobmočja, ne vemo, kako bomo politično nadzirali izvajanje tega mehanizma. Zato je to predlog z moje strani. Hvala. Najlepša hvala. Roberto Gualtieri je nam. Grazie. Hvala. Gospod predsednik Evropskega sveta, vidim dve težave v v zvezi s predlogom spremembe 136. člena. Institucionalni in politični problem. Institucionalni problem pogodba o delovanju Evropske unije določa, da so države članice da v državah članicah to je izključna pristojnost Evropske unije. V drugem členu pa pravi, da države članice lahko izvajajo izključne pristojnosti, če jih za to pooblasti unija. Težko torej razumem, zakaj se takšno eh, določilo iz eh, pogodbe uh, Eh, razume tako, da je treba celo pogodbo spremeniti. Potem pa imamo politični težav, da dejstvo, da ste se odločili, da boste spremenili pogodbo na mesto, da bi samo spremenili drugi, da bi aplicirali drugi člen, ali redoma 152. člen, vse to postavlja eh, mehanizem, mehanizem stabilnosti in tudi prihodnost Evropske unije v, v težave. Obstaja nevarnost, da če samo v eni državi članici v 27. ne ratificirajo tega sprememba, eh, tega, te spremembe, potem boste težko našli plan B. A ste v svetu res prepričani, da niste postavili prihodnosti evra v veliko nevarnost? zaradi tega. Najlepša hvala. Ildiko. Najlepša hvala, gospod Ildiko Gal, ljudi iz Mačarske. Minuta. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, az EU... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Vprašanje stabilnosti evra in krizni mehanizmi, to so glavne naloge, s katerimi se soočamo. Z rastjo zaposlovanja, eh, bi se zmanjševali dolgovi držav članic. In to nalogo moramo opraviti, to pa ne sme eh, ovirati pri tem, da ne govorimo o strateških vprašanjih, kot je naprimer inovacija, o čemer smo že govorili že decembra. Naslednji vrh v februarju, tam bomo lahko sprejeli pomembne strateške odločitve, naprimer na področju energetike. Eh, Mačarsko predsedstvo eh, je pričelo z pripravami za vrh o energetiki. Mi smo Eh, nekatere stvari že pripravili. Eh, gospod predsednik, eh, prosim, povejte nam, da se ne bo zgodilo, da bi temo energetika na tem vrhu uh, uničilo uh, strah za reševanje evra. Nikolaus Salavrak. Gospodarska kriza, s katero se soočamo, je povzročila to, da je morala tudi ameriška vlada pomagati dvema velikoma bankama, ki sta eh, propadli. 27 eh, milijard so vložili v bančni sistem. Kljub temu, gospodarstvo potrebuje še dodatno pomoč in eh, brez oklevanja je vlada nedavno zagotovila 600 milijard dolarjev za pomoč pri izhodu iz recesije. Jasno je, da združne države sprejemajo ukrepe, ki so pač potrebni. Evroobmoče pa ostaja uklenjeno v mantro proračunske discipline in zato smo tudi tarča špekulativnih napadov na najbolj ranljive države. Zato predlagam, gospod predsednik, da preučimo možnost da bi več denarja uh, eh, ucepili v evroobmočje. Arvoisa puheenjohtaja, Euroopan yllä on todellakin kaksiteräinen eh, demokleen miekka talous. Gospod predsednik, demokleen uh, meč je nad Evropo. Uh, vedno več imamo nacionalizma, kar je prav tako nevarno. In to je zelo nevarno za nas vse naša politična skupina razpravlja o tem, ali bo možno vse te zadeve rešiti. E, meni se zdi, da je to glavni problem. Zato upam, da bo komisija bolj močna na področju socialne Evrope. E, tu ne gre za to, ali trgi vplivajo na eh, gospodarstvo. Eh, tu je nevarnost, ljudje gredo na cesto, eh, ob, eh, vedno več je ekstremnih eh, političnih skupin. Eh, na vsak način je potrebno rešiti socialna vprašanja. To je najpomembnejše vprašanje za komisijo, nažalost pa se ne dogaja nič. Najlepša hvala, gospod Kelly, minuta. Najlepša hvala, gospod predsednik rad bi čestital gospodu Van Rampoju in tudi gospodu Baresu, da sta vsaj na aktiven način v tej eh, krizi uvedla ukrepe, ki bodo, vsaj upamo, uspešni v prihodnosti. Vsekakor pa ne moremo sprejeti, da če ne bodo eh, dosegli ravni, ravni eh, herojev, da jih bojo pač gledali kot eh, kriminalce. In torej upam, da bodo preprečili, da se stvari dogodijo zgodi v prihodnosti, kot so se zgodile sedaj. Nažal smo imeli na Irskem reševanje bank in eh, rešitev. Žal je do tega prišlo zato, ker je, so banke bile tukaj, eh, so divje poslovale. Sedaj imamo novo vlado, upamo, da bo ta zagotovila stabilnost. Vi eh, prosil gospoda Baroza in gospoda Van Rompoja, da uvedejo obrestne mere, ki bi bile primirne za tako reševanje banke, so sedaj obrestne mere previsoke. Najlepša hvala. The... Najlepša hvala. Predsednik Evropske komisije ima besedo. Izvolite. Much, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej naj odgovorim, da je ta debata. Uh, izrazila vso kompleksnost naše krize in tudi vso kompleksnost odgovorov, ki so potrebni na njo. Ena stvar, ki jo moram reči vsem tistim in zelo jasno je to velika večina vas, tim, vsem tistim, ki um, podpirajo evropske ideale in uh, dejstvo, da moramo odgovoriti na evropski ravni. In sicer bi rad povedal, da nas ne smemo dovoliti, da nas ločujejo razlike, ker so enakosti veliko pomembnejše. Seveda imamo resnične izzive, ki včasih grozijo evropski integraciji in uh, ta razprava je tudi pokazala, da obstaja ta nevarnost. Slišal sem nekaj komentarjev, nekaj nacionalističnih komentarjev, za katere iskreno rečeno jih nisem uh, pripravljen poslušati v Evropskem parlamentu. Seveda je to, to manjša, je to manjšina, ampak te komentarje smo vendarle imeli. Skušati ustvarjati ločevanje med evropejci, med tako imenovanimi bogatimi in tako imenovanimi revnimi evropejci je napačno. Vsem tem, ki so dali takšne komentarje proti evropski solidarnosti, vsem tem, ki skušajo uh, dodatno poglobiti razlike med revnimi in bogatimi, vsem tem, vse te bi rad vprašal, kje ste bili, ko je Evropa financirala vaše kmete po vojni, da, lahko da so lahko nahranili vaše ljudi. Kje ste bili, ko je Evropa financirala vaše infrastrukturo, da zagotovi konkurenčnost in razvoj vaših držav? Where, where Kje ste bili, ko je Evropa zagotovila notranji trg za prodajo vaših izdelkov in vaših storitev? Kje ste bili? Kje ste bili, ko je Evropa postavljala temelje za napredek in rast vaših držav po vojni? Torej, samo osebični, kratkovidni, kratkoročni pogledi lahko podpirajo takšne izjave proti evropski enotnosti. Mislim, da je to hud problem. Velika večina vas je to tudi izpostavila. In torej vsem vam, ki delite evropske eh, ideale, pravim, da moramo biti enotni, moramo imeti enoten odgovor, moramo resni biti tukaj in to moramo vsi priznati. Potreben je konsens, včasih seveda to ni lahko. Imamo 27 držav članic, in 17 držav članic v e-, evropskem območju in pozdravljam tudi Estonijo kot novo članico. Imamo pa tudi postopek odločanja, ki ni vedno najbolj preprost, zato ker se držimo načel demokracije in imamo 27 demokracij in torej izredno težko ka naloga doseči konsens v takšni situaciji. Vendar bi rad pozval vse vas, ki delite evropske ideale. Ne dovolite, da vas zmotijo nekšne majhne razlike v usmeritvah politike. Gospod Stefan, ampak jaz poštujem vašo politiko enotne Evrope, ampak bodimo si iskreni, kateri je najboljši način, da podpremo vlade, kot je recimo grška vlada? Eh, oziroma države, kot je Španija, tudi Portugalska, ki, so, ki jih vodijo člani vaše politične skupine, ali pogumno eh, jim pomagamo, da spremijo pogumne eh, reforme ali jih samo pozovemo k skupnim evropskim vrednotam. Potrebujemo uh, pomembne vrednote, potrebujemo tudi strukturne reforme, sključno s trgom dela. To je realnost. Če se vprašate premijera Papandreova, premijera uh, eh, Zapatera, premijera Sokrateša, je to točno to, kar počnejo. Oni poglabljajo te reforme. In torej trdno sem prepričan, da je najboljši način, da podpremo pogumna prizadevanja vseh nas, ki to skušamo nekako na različne načite, načine doseči v Evropi, je, da govorimo resnico. V sedanjem svetu, ki je zelo konkurenčen, kjer doživljamo pritisk eh, hitro rastočih, močnejših gospodarstv, obstaja nevarnost, da ali rastemo skupaj z njimi, ali pa postavimo potveganje naše eh, socialno stabilnost. In torej moramo zagotoviti tako Eh, pravice delavcev in bom odgovoril takoj na vaše, takoj bom odgovoril na vaše vprašanje, nisem pozabil na vaše vprašanje, ne prekinjajte me. Mislim, da je izredno pomembno, da spoštujemo načela socialnega dialoga, to sem včeraj že povedal, danes to še enkrat potrjujem, ampak dejstvo je, da ne bomo uvedli, če ne bomo uvedli fiskalne konsolidacije in strukturnih reform, ne bomo doživeli zaupanja, ne bomo imeli rasti in če ne bomo imeli gospodarske rasti, ne bomo mogli zagotavljati delovnih mest. In poslancu, ki prihaja iz Irske, ki pravi, da je Evropa ustvarila težave na Irskem, naj vam povem, Težave na Irskem so nastale zaradi neodgovornega ravnanja nekaterih irskih institucij in neodgovornega ravnanja nad irskem trgu. Evropa je sedaj del rešitve, skušamo podpirati Irsko, ampak ni Evropa ustvarila te fiskalno neodgovorne situacije in te uh, finančno neodgovornega obnašanja. In Evropa dejansko podpira Irsko moramo dobro vedeti, kdo je odgovoren za kaj. In zato je tudi pomembno, da vsi tisti, in to je, je očitno večina nas, ki verjamemo v evropske ideale, moramo eh, kolikor se le da enotno odgovoriti na to vprašanje. Nekateri ste komentirali stopnjo naših ambicij in naj še enkrat podarim eh, stališče komisije. Mi se zagovarjamo najbolj ambiciozne odgovore eh, Eh, na tem področju. In zato bomo kot komisija pripravljena podpreti nekatere izmed ukrepov, ki ste jih predlagali. Ampak dejstvo je, da živimo v situaciji, živimo v kriznih časih, živimo v časih nestabilnih trgov in zato je izredno pomembno, da prispevamo konsenzu in dosežemo konsenz med državami članicami. Seveda imamo ločena mnenja, in eh, države članice se niso enotne, kako je treba odgovoriti na to krizo. Sedaj pa vprašanje spremembe pogodbe. Veste, katero je bilo stališče komisije? Od začetka smo rekli, da mi smo prepričani, da lahko stalni mehanizem vzpostavimo brez spremembe pogodbe. Ampak ne, ne more tega reči samo ena država članica. Soglasno so države članice jasno povedale, da je treba spremeniti pogodbo. In Ker menimo, da potrebujemo stalni mehanizem stabilnosti, je komisija tukaj aktivno sodelovala in podprla to uh, omejeno spremembo pogodbe. Mislim, da bi bila popolnoma največja napaka, če bi se ločili glede tega vprašanja. Moramo zagotoviti stabilnost in zato menim, da je izjemno pomembno, da uh, dosežemo soglasje glede te e, omejene e, spremembe pogodbe. Nekateri bi radi pogodbo še veliko več, bolj spremenili. Mislim, da je, to ni prava pot in moramo imeti pravilen pristop, moramo biti tudi odgovorni v takšnih časih, v katerih živimo. In zato moramo imeti zelo visoke ambicije, vendar moramo doseči tudi skupni imenovalec. In zaradi tega ponavljam še enkrat, da nekateri izmed predlogov, ki smo jih pripravili, so seveda potrebni, vendar zaenkrat še ne moremo doseči konsenza glede teh predlogov in zato komisija zelo pozorno spremlja uh, različne predloge in gleda, kje lahko dosežemo konsens. In čisto na koncu naj povem, vsak mora nekaj prispevati. Ne ločujemo Evrope na centralno, obrobno, revno, bogato, eh, stare države, nove države. Vse države članice imajo popolnoma enako dostojanstvo. In tisti, ki delajo diskriminacijo med državami članicami, dejansko usiljujejo zelo nevarne eh, zamisli za evropski projekt. Kako bi morali napredovati? Morali bi vprašati vse države članice, ki so v bolj izpostavljenem eh, situaciji, kaj morajo narediti, da la, vzpostavijo zaupanje v svoje trge prek ekonomske stabilnosti, fiskalne konsolidacije, strukturnih reform. To so ključni elementi sedaj. Mi jim ne moremo pomagati, če jim pravimo, da se ne morejo izogniti svoji usodi. In, in isto velja za države, ki so v boljšem gospodarski situaciji. Oni bi morali, te države bi morali skazati več solidarnosti. Moramo tukaj pokazati, da imamo močen odgovor za stabilnost evropskega območja. Ne smemo to narediti kot v preteklosti, podimo si iskreni, ne smemo dohitevati dogodkov, ampak moramo biti pred dogodki, da lahko pripravimo ukrepe za dogodke, ki nas bodo še zadeli. Ne tako, da bomo samo najpomembnejše za kredibilnost, je ne samo sprejemati pomembne izjave, pomembno je delovati. In vsi skupaj se moramo obvezati k močnejšemu uh, upravljanju v Evropski uniji, na ravni Evropske unije, ker trgi od nas prav to zahtevajo, imamo tukaj težavo z dojemanjem tega, s percepcijo tega, kako sprejemamo odločitve, kako jih izjavo, iz, izvajamo in zato potrebujemo v Evropskem območju močnejše upravljanje, večjo kohezijo Evropskega območja in Dejstvo je, da se moramo vsi zavezati k načelom solidarnosti in odgovornosti. Ni samo vprašanje odgovornosti, ampak tudi vprašanje solidarnosti. In spet, ni samo vprašanje solidarnosti, ampak je tudi vprašanje odgovornosti. Samo na ta način lahko dosežemo stabilnost in stabilnost je temelj za našo blagostanje v prihodnost. Najlepša hvala. E, hvala lepa. Gospod predsednik Vandrompoj, beseda je vaša gospod predsednik, spoštovani kolegi. Začel bi z nekaj pozitivnimi elementi na začetku in opravičujem se, če sem tu pa tam, kdaj tudi pozitivno naravnan. Kot prvo, gospodarska rast je mnogo trdnejša in večja, kot smo menili, da bo pred nekaj eh, tedni ali meseci. V nekaterih državah se brezposlenost zmanjšuje Kdo bi si to sploh mislil leta 2008 ali leta 2009? Evropska unija kot celota, globalno gledano, od leta 2010 in v letu 2011 izkazuje ponovno rast zaposlovanja po najhujši gospodarski krizi v zadnjih 70 letih. Tega si nismo upali upati pred nekaj meseci, pa vendar, to je zdaj realnost kot drugo. Seveda vlada kriza, ampak eh, naša enotna valuta, valuta 17 držav EU je tako stabilna, da imamo valutno razmerje 1,30 eh, z ameriškim dolarjem. Pred časom je bilo na ravni 0,85 in takrat eh, ni nihče govoril, da je evro v nevarnosti. V primerjavi z drugimi celinami, z drugimi velikimi valutami, imamo uravnoteženo plačilno bilanco in v primerjavi z drugimi velikimi državami imamo proračunski primankljaj, ki je za polovico manjši. In to je tisto, kar kaže na to, da je kljub vsem problemom evro stabilna valuta. To želim izpostaviti. Preden grem naprej na druga vprašanja. Ampak seveda zavedamo se, zavedamo se, da moramo iti naprej in narediti korak naprej. Ampak že zadnjič, ko sem bil tu, ko sem nastopil v Evropskem parlamentu, sem dejal, spoštovani kolegi, to krizo evroobmočja, ki je bolj kriza evroobmočja kot kriza evra, smo začeli brez ustreznega inštrumenta. Praktično iz nič smo morali izumiti nov inštrument kolektivne odgovornosti. In to tudi je razlog, zakaj nam ni uspelo napredovati tako hitro, kot smo morda želeli in zakaj nam ni uspelo napredovati tako hitro, kot so okoliščine narekovale. Ampak imeli nismo ničesar, imeli smo pakt stabilnosti in rasti, ki ga nismo spoštovali. Nismo imeli mehanizma za makroekonomski nadzor, nismo imeli mehanizma za upravljanje, za krizno upravljanje, nezačasnega, netrajnega. In potrebovali smo vse to in vse smo morali potegniti iz rokava, ko je bila kriza najhujša in to je izkaz kolektivne odgovornosti. Nekateri izmed vas ste dajali, da je to premalo in prepozno. Too little, too late, torej premalo, prepozno. Ampak dejstvo, da nismo oziroma smo imeli le malo tovrstnih inštrumentov, kaže na to, da nismo ravno pogosto v tej strukturi premalo in prepozno, ampak smo pogosto v strukturi, kjer postopamo postopoma. Še ena stvar. Nekateri izmed vas ste dejali, ja, prav, ampak kriza ni pod nadzorom. Poglejte, kaj se dogaja na trgih. Ampak obenem v isti sapi drugi in včasih celo ta isti pravijo, da si ne moremo dovoliti, da nam trgi diktirajo. Ja, odločite se, en ali drug argument, kajti niste vedno najbolj dosledni. Zdaj, kar zadeva ukrepe, ki smo jih sprejeli, seveda bodo potrebne reforme v državah članicah. Ne le v tistih, ki se soočajo s težavami, ampak v vseh državah članicah potrebne bodo reforme, zato da se sprosti potencial zaposlovanja in da se sprosti potencial rasti. In seveda, reforme so pogosto težke, boleče in treba je opraviti ekstremno delo, zato da se zagotovi pravična porazdelitev eh, bremena, ki je potreben. Ampak rad bi vas spomnil, nekatere države, <clears throat> velike države, ki zdaj hitreje izstopajo iz te gospodarske krize, so že pred štirimi, petimi, šestimi leti sprejele to vrstne ukrepe. Takrat so se te države soočale z velikim eh, nasprotovanjem. Ampak to je privedlo do rezultatov, kar zadeva rast, kar zadeva tudi rast zaposlovanja. Ja, potrebno je storiti tudi težke stvari, ampak potrebno je dajo to breme razdeliti in mislim, da imamo kar nekaj velikih primerov tega, da je to vrten pristop pravi pristop v Uniji. Potrebujemo reforme torej na ravni držav članic, seveda potrebujemo tudi reforme na ravni Unije kot takšne in evroobmočja posebej. In ravno zato je še tako zelo pomembno, da čim prej vzpostavimo gospodarsko upravljanje, o katerem smo govorili v namenski skupini. Eh, o katerem smo govorili tudi v vseh odborih v Evropskem parlamentu in glede katerega vlada soglasje vseh partnerjev v postopku so odločena. To je torej nujno. Če bo potrebno storiti še korak dlje v okviru evroobmočja, ko gre za konvergenco gospodarskega razvoja in gospodarskih politik, potem to storimo. Če bomo to storili v okviru dogovorov, med eh, državami znotraj evroobmočja, moramo o tem ne le razmišljati, ampak začeti tudi na tem delati, da bomo lahko v naslednjih tednih in mesecih to tudi sprejeli. Lahko pa se izkaže, da bo potrebno iti še dlje in da bomo lahko šli še dlje v evroobmočju, še dlje od tega, kar je predlagala namenska skupina. Kajti, ko imamo enotno valuto, potrebujemo tudi več enotne skupne ekonomske politike, ki, bodo zagotavljali, eh, ki bo zagotavljala gospodarsko rast v vseh državah. Smo pozabili na strukturno rast? Ne, nismo. In zato smo se v najhujši krizi marca odločili za strategijo EU 2020. In ravno zato bomo čez nekaj dni na svetu februarja razpravljali tudi o inovacijski in energetski politiki, kajti vsi problemi, s katerimi se soočamo, so seveda tu, ampak ne smemo pozabiti tudi na dolgoročnejšo perspektivo, torej na strukturno perspektivo rasti in zaposlovanja. Na kratkoročnejši ravni pa pripravljamo globalni pristop za krepitev inštrumentov, ki smo jih eh, ustanovili leta 2010 v odziv na krizo. Dnevni red je torej jasen. Zdaj ali lahko postopamo hitreje? Ja, ampak kot rečeno, dve oviri sta ali sta bili. Prva je ta, da smo morali vse ustvariti iz ničesar. In kot drugo, ker smo demokracija, treba je zagotoviti tudi soglasje med 27 državami, 27 demokracijami. Spoštovani kolegi, tisti, ki podpiramo evropski projekt, smo v veliki večini v tem evropskem parlamentu. In zato si ne prizadevajmo preveč pokazati, kdo od nas je večji evropejec. Kaj ti prihajalo bo predvsem do nesoglasja med tistimi, ki podpirajo evropski projekt in tistimi, ki ne. Pa vendar, kljub vsem problemom, ki jih imamo, je pomembno, da ohranjamo kurs, da ohranjamo usmeritev. In to je mnogo bolj pomembno, kot da, eh, da se ločujemo. To je tisto, kar je ključnega pomena, kar je vedno bilo ključnega pomena in kar je bilo tudi ponovljeno na decembrskem svetu. In zato s to vrstnim postopnim pristopom sem prepričan, da nam bo uspelo. Prepričan sem, da gremo v pravo smer. Prepričan sem, da obstaja skupna volja in prepričan sem konec koncev, da nam bo uspelo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za vaš odgovor. Naslednje zasedanje Evropskega sveta bo 4. februarja in potem februarja pričakujemo naslednje poročilo predsednika Van Rompuja. S tem zaključujemo razpravo o tej točki na dnevnem redu. Preden prejdemo na naslednjo točko in sicer program dejavnosti mađarskega predsedovanja, pa predlagam dvo minutni odmor. Dve minuti.